speak button so we can test your connection. My dear colleagues, hello, good morning to everybody. Kolegice in kolegi, dobro jutro. Predlagam, da začnemo, kajti danes imamo natrpan dnevni red. Najprej nekaj tehničnih informacij. Če se strinjate, bomo dnevni red sprejeli brez sprememb. Zdaj pa podatki in informacije o tolmačenju še vedno uporabljamo. Orodje interakcijo, tolmačenje pa je na voljo v francoščini, nemščini, italijanščini, angliščini, grščini, španščini, portugalščini, češčini, mađarščini, latviščini, polščini in slovenščini. Popodan bomo imeli enake jezike razen grščine, češčine, latviščine in slovenščine. Samo aktivni udeleženci, ki so prosili za besedo, bodo dobili besedo postopka pritegnite pozornosti predsedujoče, ne bo. Lepo prosim, da izklopite mikrofon, ko ne govorite. Vsi udeleženci pa naj navedajo svoje ime, ko se pridružijo, zato da jih bomo lažje identificirali. Če bo povezava šipka, bomo pasivne udeležence prosili, da zapustijo sestanek na tem orodju in Odbor spremljajo preko spletnega prenosa. Glasovali bomo in sicer od 13:45 eh, do 45. Zadnji krok glasovanja bo potekal po razglasitvi rezultatov po elektronski pošti. Zelo pomembno je, da ste fizično prisotni ali povezani na ta sestanek še pred glasovanjem, torej od 13.45 naprej, zato da ugotovimo, ali imamo kvorum oziroma ali smo sklepčni. Zdaj pa tretja in četrta točka. Obravnavali jo bomo skupaj. Pozdravljam izmenjavo mnen. Kaj te je? statistični podatki so zelo pomembni, tudi kazalniki so pomembni, zato moramo poskrbeti, da bodo točni in natančni. Izboljšati moramo vključujoče elemente naših politik, zato da bomo bolje preprečevali revščino in neenakosti. Če želimo to storiti, potrebujemo podatke. Zelo sem zadovoljna, da smo sprejeli okvirno uredbo o socialni statistiki. Pogajanja so bila zelo plodna. V okviru IESS ima Evropski parlament precej besede, kar zadeva teme in seznam spremenljivk. Podatki, ki se bodo pobirali v državah članicah, bodo odražali politične potrebe, prav tako pa bodo pomagali pri vsakodnevnem delu, naprimer pri izvajanju Evropskega socialnega stebra socialnih pravic. Danes bomo govorili o delegiranih aktih, o pomembnih podatkih v zvezi z digitalizacijo IKT, spretnostmi in razmerami za upokojence. Besedo bo dobil gospod Mercy, ki je trenutni direktor Eurostata, potem pa bosta dobila besedo tudi gospod Grell in gospa Clemenceau. Najprej pa gospod Mercy. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Lepo pozdravljeni. Vesel sem, da sem lahko danes tukaj z vami in da spregovorim o tem pomembnem delegiranem aktu. Se slišimo? Vse je v redu. Prav. Zakaj gre? Tukaj smo v zvezi z dodatnimi delegiranimi akti, kaj ti prav imate v zvezi z socialnimi vidiki. Se zahteva vedno več podatkov. V tem primeru gre za zaposlovanje, za življenjske razmere, za izobraževanje in tudi za druge vidike življenja državljanov. Ti podatki se uporabljajo na različne načine. Najbolj prepoznaven način pa je seveda sklop kazalnikov povezan z evropskim stebrom socialnih pravic, pa tudi evropski semester je treba omeniti. V tem času krize si seveda prizadevamo po najboljših močeh, da bi spremljali in podpirali pripravo politik. Ti podatki, ki jih predlagamo, so potrebni zato, da bi lahko ocenili in spremljali učinek naših politik na terenu. Potreba po prenovi statistične infrastrukture je prav gotovo obstajala, kajti v preteklih 20 letih se je ta infrastruktura gradila postopoma, ampak eh, prišli smo do skrajnih meja mogočega, zato smo predlagali uredbo, skozi 1700 v zvezi z določitvijo števila in naslovov spremenljivk za področje statistike. In za to uredbo, smo dobili veliko podpore strani Evropskega parlamenta, veliko je bilo interesa in veliko je bilo pripravljenosti, da bi aktivno in poglobljeno prispevali k temu okviru in k tej okvirni uredbi. Zato hvala za podporo. Ta okvirna uredba vključuje sedem načinov zbiranja podatkov. Gre za zaposlovanje, pogoje življenja, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, zdravje, izobraževanje, porabo časa in s to novo uredbo želimo podpirati pri pripravi politik, kajti želimo si, da bi podatki bili relevantni za politike, ki jih pripravljamo, prav tako želimo izboljšati kakovost podatkov, ki jih zbiramo. Obenem pa želimo tudi, da bi podatki prišli do naslovnikov ob pravem času. To še posebej velja za pogoje življenja. Z tehničnega vidika lahko rečem, da smo tudi uvedli nekaj izboljšav. Poenostavili smo zbiranje podatkov, uvedli smo module. To pomeni, da se podatki zbirajo bolje in da je mogoče tudi več prečnih analiz. Danes smo želeli govoriti o tem, da bi bila uredba bolj prožna. Pogosta kritika prejšnji uredbi je bila, da se je težko prilagodila razmeram, ki so se pojavljale na terenu. Vsaj ni bila primerna temu, da bi se dovolj hitro odzvali. Zato smo želeli uporabiti tukaj delegirane akte. Delegirane akte zadevajo tri teme najprej načrtovanje. Tukaj gre za predvidevanje, kaj bomo zbirali, kakšne podatke bomo zbirali v prihodnih letih. V to je vključena določena mera prožnosti. Teme, ki bi jih lahko pokrili, so teme iz pravne podlage, ampak lahko jih jih tudi razširimo v okviru delegiranih aktov. Zato smo tudi tukaj. Število in naslovi spremenljivk za, vsako, za vsak sklop zbiranja podatkov je nekaj, pri čemer ima tudi parlament besedo, parlament lahko to preuči in poda svoje pripombe v okviru tega odbora in seveda potem tudi parlament v celoti. Nismo prvič tukaj z delegiranimi akti. Nekateri osnovni delegirani akti so že bili sprejeti lani. Ti so bili najbolj nujni in to zadeva prihodke in pogoje življenja in eh, tukaj vam lahko rečem, da vam bomo predstavili bistvo IKT, torej informacijsko-komunikacijske tehnologije. To je posebna domena, zato ker se razvija zelo hitro. časovnica za sprejetje te teme je nekoliko spremenjena zaradi uredbe in danes bomo imeli nekaj dodatnih modulov, o katerih želimo spregovoriti, ki jih bomo vključili v prihodnosti. To je del mehanizma, ki je vključen v uredbo, zato da bi izboljšali prožnost. Hvala lepa, to je moj splošni uvod. Morda bi se lahko zdaj premaknili na eno od eh, dveh tem. Da, hvala lepa. Hvala, gospod Merci. Zdaj dobi besedo gospa Grell ona bo govorila o tretji točki, če so moje informacije pravilne. Hvala, hvala, gospa predsednica, lepo pozdravljeni. Jaz bom govorila o uredbi o določitvi števila in naslovov spremenljivk za področje statistike za uporabo informacijske in komunicijske tehnologije. Bistvo je, da zbiramo ustrezne podatke za politike, ki so povezane z digitalizacijo. Naprimer, to se bo uporabljalo v digitalnem gospodarstvu in tudi za digitalno družbo. Zagotovili bomo kazalnike za čezmejno e-trgovino, digitalne spretnosti in kompetence. Raziskava se bo izvajala v gospodinstvih in med posamezniki, ki so stari med 16 in 74 let. zaradi razvoja tehnologije moramo raziskavo izvajati vsako leto in ta raziskava bo vključevala podatke za leto 2021. Podatke smo zbrali skupaj z statističnimi strokovnjaki nacionalnih statističnih institutov. Imeli smo več eh, zaseden delovnih skupin in obenem smo upoštevali tudi uporabnike informacij in njihove potrebe. Tema je tokrat e-trgovina, digitalne spretnosti in dostop do IKT in tudi pogostost uporabe IKT. Spremljali smo dejavnosti na internetu, pa tudi težave in probleme pri uporabi e-uprave in e-vladnih elementov. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa, gospa en Clemenceau, izvolite, ona bo govorila o četrti točki. Ona je vodja enote za vseživljenjsko učenje in trg dela pri komisiji. Izvolite. Gospe Clemenceau, ne vidimo, a je povezana. Prav, gospod Merci, izvolite, beseda je vaša. Se upravičujem, Anne Clemenceau ima tehnične težave. Anne Clemenceau potrebuje geslo za vstop v ta sestanek. Delamo na tem, ampak eh, izgubili smo stik z gospod Klemensom. Okay, Gospod Klemensu, zdaj pa se vidimo. So Anne Clemenceau has a difficulty. Anne Clemenceau ima težave s povezavo. Gospa predsednica, če mi dovolite, bom jaz nekoliko improviziral in predstavitev opravil sam. Seveda, gospod Merci, ni problema, izvolite. Se upravičujem, ampak poskusil bom po najboljših močeh. Kar zadeva LFS, tukaj imamo specifično prožnost, ki je vključena v uredbo. Po eni strani imamo osrednji LFS, to so variable, spremenljivke in vprašanja, ki se obravnavajo vsako leto. In tukaj gre za pomembna vprašanja v zvezi z zaposlovanjem in vsako leto to dopolnjujejo spremenljivke po sistemu kolobarjenja. Zakaj? Zato, ker obstajajo določene omejitve pri tem, da bi pobirali in zbirali vse podatke vsako leto. Zato moramo poskrbeti, da so intervjuji časovno, razumno dolgi in ne moremo torej postaviti vsako leto vsem vseh vprašanj, zato določeno vprašanje zastavljamo samo vsakih 8 let oziroma vsaki dve leti. Imamo pa tudi module, pri katerih se podatki redno zbirajo vsakih 8 let, potem pa nekatere teme ad hoc, kjer se podatki pobirajo vsaka štiri leta. Seveda so zdaj razmere izredne in zadeve so se nekoliko spremenile. Kar zadeva delegirani akt, ki ga zdaj obravnavate, govorimo o. 2022 uh, and 2023 with respectively job skills. Govorimo o poklicnih znanjih in spretnostih ter pokojnini in udeležbi na trgu dela. Poklicna znanja so tema ad hoc, pokojnina in udeležba na trgu dela je redni modul, ki ga bomo ponavljali vsakih 8 let. Modul o poklicnih znanjih je modul, ki smo ga razvili skupaj z drugimi mednarodnimi organizacijami in gre za pomembno temo. Usklajevali smo se zlasti z OECD. V kontekstu PIAK, pa tudi sodelovali smo z Eurofundom, naprimer govorili smo o raziskavah o pogojih dela. Gre za to, da bi ugotovili, katera delovna mesta so ogrožena zaradi tehnološkega napredka. Prav tako je treba dopolniti podatke o zaposlitvi z profili nalog, preučiti moramo tudi različne naloge, ki so povezane z specifičnimi poklici. Ciljna populacija so odrasli, stari med 17 in 74, ki so zaposleni ali so bili zaposleni v zadnjih 18 mesecih in naš cilj je, da bi si pogledali naloge, torej kaj ljudje počno na delu in kaj, orodja, ki jih potrebujejo za to, da svoje naloge opravijo. Modul za leto 2023 o pokojnini in udeležbi na trgu dela je namenjen ljudem starim med 50 in 74 let ta modul zadeva vprašanje prvega prejema zakonske ali zakonsko določene pokojnine. Ne zadeva ljudi, ki zapustijo trg dela, kajti to ni vedno stabilen status, ampak zadeva ljudi, ki prejmejo zakonsko pokojnino. Hvala, gospod Merci. Dovolj informacije imamo, zdaj bodo spregovorili poslanci. Kar nekaj vas je na seznamu govornikov. Začel bo gospod Koša iz ELS. Izvolite. It's... Dve minuti, dve minuti ima vsak poslanec na voljo. Hvala lepa za lehetovšega, talnik Aston. Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim direktorju, ki ga že dolgo poznam, kajti jaz sem bil poročevalec v Senci v imenu ELS, ko smo govorili o tej uredbi. Naj izpostavim, da je bil trialog zelo dolg, kar nekaj predsedstv smo porabili za to in v okviru rumunskega predsedstva smo končno prišli do cilja. Kakor sem rekla, je to trajalo kar nekaj časa, zato mislim, da moramo pospešiti izvedbo te uredbe. Ta osnovni delegirani akt je pravno zavezujoč. In to je naloga Evropske komisije. Mislim, da je zelo pomembno urediti tehnične vidike. O čem govorimo, ko govorimo o podatkih? Potrebujemo visoko kakovostne podatke, ki jih dobimo pravočasno. Ne smemo se zanašati na stare ali zastarele podatke. Potrebujemo ažurne statistične podatke in tudi tehnologija nam lahko pri tem pomaga, zato da zberemo ustrezne podatke. Podatki morajo biti tudi primerljivi, zato da bomo lahko upravili svoje delo kot politiki. Zato moramo ta predlog podpreti. Hvala. Hvala lepa, gospod Koša. Zdaj pa gospod Angel, socialisti, hvala, hvala gospodu Mersiju, hvala gospe Grel za ti predstavitvi imam specifično vprašanje za gospod Grel in sicer vemo, da gre za okvir za prihajajoče raziskave, ampak eh, glede na to, da smo v času COVID-a, smo vedno več tudi na delu doma in zanima me, ali že obstaja kak statistični material na temo, do kolikšne mere delodajalci dajo svojim delovcem na voljo informacijsko tehnologijo, zato da lahko svoje delo upravljajo od doma. To je tisto, kar bi zanimalo mene. Hvala. Hvala lepa. Je tukaj kdo v imenu Rinju? Na seznamu namreč ni nikogar. Ne, prav. Ide, ne, Gospa Ždanoka je tukaj v imenu zelenih. Izvolite. Se slišimo? Super, hvala, hvala za predstavitev, gospod. Merci. Nekaj vprašanj imam. Tudi kar zadeva trenutne razmere zaradi koronavirusa. S tem so povezana tudi vprašanja glede dela, dela od doma in tako naprej. Zanima me, ali nam lahko poveste, kakšne nove elemente uvajate tukaj. Kako se to odraža, kako se podatki odražajo v novih oblikah dela, zdaj ko ljudje delajo od doma, pa tudi invalidi, kako se to odraža na njih. Drugo vprašanje je morda bolj splošno. Ko govorimo o modulih in o kazalnikih, zlasti kar zadeva štiriletno obdobje, me zanima, ali je mogoče uvesti kakšne obvezne kazalnike, ki bi govorili o težavah manjšin, naprimer jezikovnih manjšin. Ali bi bilo mogoče uvesti to vrstni kazalnik, naprimer raba jezika v družini ali. Nekaj, kar bi morda lahko pokazalo, da obstaja tudi prohibicija glede na etnični izvor in tako naprej. Videla sem, da nekaj kazalnikov obstaja, ampak ni neposrednih kazalnikov v zvezi s tem. Država izvora, morda drugo državljanstvo ali kaj podobnega. Hvala lepa že unaprej za vaš odgovor. Hvala lepa, gospa Rafalska EKR. Hvala lepa za besedo. Predstavitev je bila zelo strnjena. Pa vendar ste podrobno predstavili vsebino uredbe. To je zelo pomembno za nas vse, ne samo za poslanke in poslance, ampak eh, za vse državljane, kajti statistične podatke, ki so ažurni, nujno potrebujemo, zato da bomo vedeli, kaj se dogaja okrog nas. Tudi kar zadeva podatke v zvezi z COVID-om. Vsi se zavedamo, da so pogajanja, ki so pred nami, potencialno zelo dolga. Ampak um, statistični podatki seveda zadevajo trg dela in pokojnine. In domnevam, da so posvetovanja bila izvedena ustrezno, kajti tukaj ne govorimo samo o tehničnih podrobnostih. Zdaj bomo imeli natančno poznavanje realnih razmer in na osnovi tega bomo lahko zelo natančno pripravili svoje politične predloge. Zdaj pa odstotki. 5 odstotkov za vsako spremenljivko pri vsakem naslovu. 5 odstotkov. Ne vem, ali je to dovolj za to, da uvajamo najpomembnejše spremenljivke, ki se bodo dejansko opirale na in odražale trenutne razmere. Kajti pri zbiranju podatkov, bi lahko to paraliziralo vse institucije, ki se ukvarjajo z zbiranjem podatkov. Hvala. Najlepša hvala, gospa Rafalska, pa še kdo v imenu Kue, ali kdo z nami, oziroma ali kdo povezan z nami. Kaže, da ne, tako da bom dala besedo kar gospodu Mersi oziroma ostalim gospe Grel. Gospod Mersi, prosim, odgovorite na zastavljena vprašanja. Hvala lepa, hvala za vaš eh, interes, za zanimanje. Dobro, sem malo govoril v francoščini, tako da bom sedaj nadaljeval v angliščini, kajti nekaj sem imel pravka še samim prevodom. Moram pa povedati, da nisem vsega najbolje razumel vseh vprašanj zaradi tega, ker nisem vsega razumel. Bi pa seveda želel povedati, da sem res vesel, da me tako odločno podpirate. Sorry, Mislim, da imamo določene tehnične probleme s samo povezavo, tako da vas ne moremo slišati, gospod Mersi. Mr. Mercy, could you please press the speak button? You are still. Gospod, Mercy, prosim, da se klopite. Vidim, da ste povezani, ampak sama povezava je zelo slaba zaradi preobremenjenosti. So maybe we can try, uh, Morda pa bo uspelo sedaj se z nami povezati, gospe Grel. Ali ste povezani ali lahko odgovorite na zastavljena vprašanja? morda tudi v imenu gospoda Mersija, ki ima določene tehnične težave. Ja, sem povezana, ampak tudi sama nisem vsega razumela v samem prevodu, zlasti v zvezi s tem, kar je povedal prvi govornik. Glede vprašanja o delo dajalcev, kaj počnejo za vlajšanje dela, delo jemalcev na domu, sedaj poteka neka druga anketa, ki pravzaprav preučuje to področje uporabo IKT-ja doma pri delu nadaljavo. Pa še nekaj o digitalnih orodjih, ki jih delo dajalci nudijo delavcem pri njihovem delu od doma. In tudi v tem pregledu, pri tej raziskavi, proučujemo razpoložljivosti, ki jih imajo delavci doma v okviru tako imenovanega home office dela nadaljavo. Gospod Mersi, ali ste se povezali z nami, ali nas lahko slišite? Kaže, da ne popolnoma je izginil iz našega obzorja. Nažalost, moramo seveda priti na naslednjo točko na dnevnem redu, še prej pa datum za ugovore v zvezi z obema dosjejama 10. september je ta datum za predložitev ugovorov. Sedaj pa si bom pogledali naslednjo točko na dnevnem redu, gre za spreminjanje demografskih trendov, v regijah Evropske unije s pomočjo instrumentov kohezijske politike. Gospa Rafalska je poročeval, kar je najlepša hvala, da ste tudi sedaj nam na razpolago, da bomo o tej točki lahko se pogovarjali danes do povdan. Izvolite, pet minut imate na voljo. E, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Hvala za besedo, predsedujoča. Drage kolegi, drage kolegice. Demografske spremembe so največji izzivi. Eni izmed največjih izzivov, s katerimi se soočamo v Evropski uniji. To je opazila ne samo Evropska komisija, imamo sedaj tudi prvič komisarja, ki je odgovoren za demografske spremembe. Komisija je tudi pred kratkim predstavila poročilo o vplivu teh sprememb na ostala področja našega življenja. Seveda to še ne pomeni, da je do teh sprememb prišlo čez noč. Ne, postopne so. Oblikujejo se še zadnja des, desetletja. Ne res skrbijo družboslovce, znanstvenike, pa tudi snovalce pomembnih politik. Te spremembe imajo zelo pomembne posledice, ki jih že čutimo v našem življenju. Evropska družba se stara, poprečna starost je sedaj 44 let. čez nekaj let, se pravi v letu 2050, pa bo že 49. Se pravi, res si moramo vse pogledati v okviru širšega konteksta. Prihaja do dviganja poprečne starosti glede na različne dele Evropske unije. Se pa je treba tudi vključiti v naše nove politike. Politike za starejše je treba še bolj oblikovati. To mora biti naš izziv. Treba tudi upoštevati dejstvo, da je samo razmerje med tistimi, ki so upokojeni, tistimi, ki delajo, veliko bolj nesorazmerno. Zato bi želeli tudi spodbuditi države članice, da uporabijo evropske sklade, recimo evropski sklad za razvoj podeželja, Evropski socialni sklad, uporabil sredstva iz teh skladov, da pomagajo tem ranljivim skupinam, ki je če dalje več in ki tudi ima zelo visoka pričakovanja. Govorim o starejših oziroma o družinah z otroki. Res sem tudi vesela, da se s tem ukvarja tudi Evropska komisija, kajti res je treba se soočiti s temi izzivi demografskih sprememb. Demografske spremembe so tudi povezane s tem, da ljudje zapuščajo določene dele uh, Evropske unije, recimo zapuščajo podeželje zaradi pomankanja infrastrukture. Prav zato moramo tudi poštevati tista območja, kjer je večje število starejših. Pa še pandemija. Ta pandemija je razkrila problematiko digitalne izključenosti določenih skupin zlasti starejših. Prav zato moramo uporabiti vsa sredstva, recimo Evropski socialni sklad, da odpravimo omenjeni digitalni razkorak, ki je še tako prisoten med starejšimi in na podeželju. In na takšen način bomo tudi omilili njegove negativne posledice je pa res, da uporabljamo vse te tehnologije zelo spretno, tudi mi tukaj. Čeprav, kot se opazili, imamo določene probleme. Ampak dostop do interneta ni omogočen povsod in za vse spretnosti IKT-ja. -ja so nekaj, kar je treba usvojiti. Treba je tudi spostaviti, da določen del našega prebivalstva nima teh spretnosti in so zato tudi izključeni, ker pač tudi nimajo dostopa do medmrežja in podobnih infrastruktur. Sama tudi mislim, da je treba okrepiti in izboljšati naše storitve, storitve oskrbe in nege starejših. To je danes velik problem, obstaja velike razkorak med javnimi in zasebnimi storitvami na področju storitev zagotavljanja oskrbe in dolgotrajne oskrbe, vsakodnevne oskrbe. Sama omenjam tudi napore za preprečitev kroničnih bolezni, omenjam tudi delo doma, nadaljavo, se pravi, vse to je treba upoštevati. To morajo upoštevati tiste države, ki pač izvajajo določene programe na tem področju. Poljska, recimo, ima poseben program Dostopnost Plus za izboljšanje dostopa starejših in družin z otroki do določenih storitev. Upam, da bomo dobro sodelovali in upam, da bo dokončno poročilo tudi spremljivo za vse. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Rafalska, za predstavitev tega osnutka poročila. Sedaj pa imam tudi seznam poročevalcev Senci za ILS gospod Lenars. Twee minuten maken naar voljo. Dank u, dank u wel, voorzitter. De, de schaduwrapporteur voor de EVP is de heer Twan Manders, maar hij kon niet vandaag. Hvala za besedo. Gospod Tomano je dejansko poročevalec v senci, pa bom govoril v njegovem imenu, ker pač ni danes eh, mogel priti v Bruselj oziroma se z nami tudi povezati po spletu. Najprej bi se rad zahvalil gospe rafalski rizem. Vesel, da podarjate pomembnost Evropskega sklada za razvoj podeželja, za povečanje javnega prostora. Zlasti na podeželju je zelo pomembno, da se osredotočimo na ljudi s posebnimi potrebami, na starejše. Treba je izboljšati infrastrukturo in samo na takšen način lahko zagotovimo dostop do vseh teh infrastruktur na podeželju. Brez tega bomo imeli tudi hude finančne posledice. Starejši in ostali, ki imajo probleme z mobilnostjo, morajo živeti na dostojen način. Treba izboljšati življenje starejših in tudi okrepiti sisteme socialne varnosti. Posebne tehnologije pa lahko tudi povežemo s tem. Sam mislim, da se je treba izmenjati najboljše prakse med državami članicami. Res lahko storimo več v državah članicah Evropske unije. Res je, če dalje več je starejšega prebivalstva tudi v, na trgu dela. Zato se jim moramo še posebej posvetiti, da bodo lahko res dostojno in učinkovito udeleženi na trgu dela in v samem političnem življenju. Poleg tega pa mislimo, da je treba tudi vzpostaviti še posebni del starejših, ki bo sodeloval z Evropskim parlamentom. Starejši imajo seveda zelo dragocene izkušnje na tem področju in res lahko prispevajo k oblikovanju najboljših praks. Res takšno sodelovanje bi bilo res najboljše za vse, kajti na takšen način lahko tudi poskrbimo za prenos spretnosti iz ene generacije v mlajšo generacijo. Najlepša hvala. You know, Najlepša hvala, sedaj pa gospod Brkle za Sindi. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča, eh, za možnost, da lahko delim z vami svoje misli v tej zelo pomembnem mnenju. Ehm, veseli me, da se lahko tudi Evropski parlament aktivno vključi v soočanje z demografskimi spremembami. To seveda ni prvič. Že v zadnjem desetletju sta bili takšni dve resoluciji. Ena iz leta 2011 o demografskih spremembah in njihovih posledicah za prihodno kohezijsko politiko Evropske unije in druga iz leta 2017 o uporabi instrumentov kohezijske politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe. Zelo pomembno je, da konstantno pritiskamo tako na komisijo kot na države članice, da uporabijo vsa sredstva, ki jih imajo na voljo, še zlasti pa kohezijsko politiko, da preobrnemo demografske spremembe, ki se dogajajo. Namreč te demografske spremembe prispevajo k rastoči eh, raznolikosti oziroma rastočim razlikam v razvoju med državami in regijami. Prepričan sem, e, da se lahko vsi strinjamo, da evropskega stebra socialnih pravic ni možno izpeljati oziroma implementirati v Evropi, kjer so nekatere, še zlasti pa ruralne in periferne regije, e, kjer se te soočajo z depopulacijo in pomankanjem temeljnih storitev. Epidemija covida je žalostno pokazala oziroma boleče pokazala, da ne moremo nadaljevati z tem, da delamo premalo in prepočasi. Na nek način nam je dodila simulacijo, kaj se zgodi v svetu brez javnih storitev, ki niso dostopne za vse ali pa kjer ne morejo zagotoviti temeljne oskrbe tistim, ki jo najbolj potrebujejo predvsem otrokom, eh, osebam z eh, kroničnimi boleznimi ali pa z eh, invalidnostjo ali pa starejšim. In hkrati je pokazala, kako veliko dodatnih nepravičnosti lahko povzročimo tudi tako imenovanim neformalnim oskrbovalcem, še zlasti ženskam, ki pa morajo na mesto sistema se ukvarjati z temi odvisnimi osebami. Eh, vsekakor demografske spremembe niso ena prioriteta v eh, sedanji ali pa predloženi kohezijski politiki, vendar pa jih je potrebno vnesti v vse druge prioritete, vključno z še vedno premalo financirano socialno Evropo, pametnejšo Evropo in zeleno Evropo, ki bo osnovana oziroma ki bo brez ogljika. Vse te uh, in druge uh, nu, ključne zadeve, bom imeno svoje poslanske skupine skušal uh, vnesti v ta, to mnenje in delal skupaj s kolegicami in kolegi na močnem mnenju, ki bo osnovano na pravicah. Hvala za besedo. Thank you on behalf of... Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Kanjes Rinju. Hvala za besedo. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki Elžbieti Rafalski za poročilo z zelo pomembnim naslovom Spreminjanje demografskih sprememb. Seveda, naslov je zelo pomemben, ampak težko je oblikovati ime eh, razpravo o mnenju, ki ga dejansko nimamo še pred sabo. Dobro, moramo imeti še nekaj časa na voljo. Poročilo bo sprejeto oktobra, se pravi, govorimo o mnenju in ne o poročilo. Kaj ti poročila nimamo pred sabo? To bi želel izpostaviti staranje evropskega prebivalstva, to je velik izziv za Evropo. Demografske spremembe so velik izziv. Zlasti v določenih regijah, zlasti kjer je staranje prebivalstva povezano z zapuščanjem regij strani določenega dela prebivalstva. Se pravi, to je med sabo zelo tesno povezano in zlasti se moramo osredotočiti na tiste regije, kjer sta oba problema med sabo še bolj povezana in drug drugega napajata in spodbujata. Gre zlasti za podeželje. Evropska unija, pa tudi države članice, nekaj dolgujejo podeželju, tem območjem, kajti zapustili smo jih sistematično. Va nismo dovolj vlagali in zato jim moramo pomagati, tako da ne bomo samo spremenili teh negativnih trendov, ampak jih bomo preobrnili in izboljšali. Imamo recimo v Španiji, da samo omenim, več kot tisoč vasi, ki bodo enostavno izginile zaradi demografskih sprememb in zaradi zapuščanja prebivalstva. Mislim, da moramo tem območjem dati priložnost, več naložb, socialne storitve in delovna mesta recimo, delo doma je lahko velik vzvod za to, da oživimo podeželje v Evropski uniji. Res je, treba je oblikovati posebne zdravstvene in socialne storitve, ustvariti delovna mesta in potem bomo spremenili te trende in celo izboljšali. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu ID, gospa Dominik Ilde. Merci, madame la présidente. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala, gospa poročevalka. Tolmači govornice ne slišimo technical. Imamo določene tehnične probleme z vašo povezavo, gospa Bilde, se vam upravičujem. Morda lahko uporabite slušalke, kajte vem, da se nahajate v veliki dvorani in prehaja do nepotrebnih odmevov.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 Prosim vas, da uporabite slušalke. Well, for now we will switch, Madame Bilde. We'll get back to her. Bomo malo počakali in bomo dali besedo Tatjani Štanok, izvolite. Yes, do you hear me? Yes. Hvala, ali me slišite? Dobro. Za zelene in za našo politično skupino je pomembno naslednje. Ko se pogovarjamo o solidarnosti med generacijami in o staranju prebivalstva, podpreti je treba najbolj ranljive skupine. To so starejši, matere samohranilke, očetje samohranilci in revne družine. Glede vidika spola in enakosti med spoloma, tudi to je treba izpostaviti. Imamo pa tudi določene kazalnike za ženske v okviru demografskih sprememb. pa tudi ostali kolegi so omenili regionalno razsežnost, najmanj razvite regije v okviru kohezijske politike. Njim se je treba še bolj posvetiti, več naložb za te regije. Pa še nekaj besed o problemih ki jih je izpostavil kolega iz SND-ja, da je treba izboljšati, spreobrniti, preobrniti demografske spremembe. Mi imamo malo drugačen pristop, ne reverse v angliščini, ampak recimo hočemo imeti pozitiven pristop, da oblikujemo okoliščine na takšen način, da ustvarimo ugodne pogoje za podporo družinam, da uresničijo svoje načrte v zvezi s tem, koliko otrok hoče imeti določena družina. Ne bomo šli tako daleč, da jih bomo spodbujali, da imajo čim več otrok. Ne, ne tukaj se bomo mi zaustavili, ampak hočemo samo s podporo jim dati možnost, da se sami odločijo, kako bodo oblikovali svojo družino. Bi se pa rada tudi zahvalila gospe Rafalski za predstavitev tega mnenja. Ja, dejali ste, da nimamo poročila pred sabo, da imamo samo mnenje, ampak. Vedno je treba oblikovati dobro mnenje, ki je predpogoj tudi za dobro poročilo. Hvala, gospa Ždanoka. Gospa Bilde, ali se vam je uspelo povezati z nami? Gospa Bilde, izvolite. Pozdravljeni, me zdaj slišite? Da? Dobro, hvala. Evropo tvorijo ljudstva in narodi in uh, vse manj je otrok v primeravi s preteklostjo. Uh, v, v Evropi je eh, rojenih 1,6 otroka na uh, žensko. Um, v Franciji je to povprečje 1,88. Um, torej smo na čelu. Uh, Evropske unije eh, pred državami, ki imajo dramatično nizko rodnost. In to bo odločilno tudi v desetletjih, ki prihajajo. Eh, Evropska unija ima zdaj eh, več smrti kot rojstev in rešitev ni v migracijah. Imamo besedilo Evropske komisije. Ehm, in eh, v tem besedilu piše, da je treba to vprašanje reševati na več ravneh, eh, tudi z migracijami. Mi pa želimo jasno ločiti ti dve temi. Ne moremo reševati staranja prebivalstva z migracijami. In eh, pomembno je imeti razpravo o tem bodi si bomo eh, sprejeli to, da nas je manj in da bomo ohranili svojo identiteto in se drugače organizirali, ali pa bomo dovolili milijonom migrantov, da pridejo in eh, spremenijo Evropo in našo družbo. Mi eh, nismo tako fatalistični. Moramo biti bolj solidarni, moramo imeti dobre kohezijske politike, demografijo moramo postaviti v središče naših dejavnosti in biti ambiciozni pri tem. Moja stranka in pa povezane stranke v Evropi so edine stranke, ki govorijo o potrebi po tem, da se eh, vzpostavi rodnostna politika, ki bo ambiciozna in eh, ne bo obsegala tako malo predlogov, kot jih imamo zdaj. Treba je govoriti o Evropi, dediščini, o naši identiteti. In ne moremo govoriti o prihodnosti, če smo se že odpovedali. Eh, temu, da eh, kolektivno sploh obstajamo. Hvala. Now... Najlepša hvala. Sedaj pa še gospod Potenka za Gue. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi gospi Rafalski, ki je naša poročevalka. V zadnjih letih eh, smo videli velike spremembe. Eh, veliko je preseljevanja med evropskimi državami, pa tudi iz podeželja v mesto. Nek sindikalist eh, mi je pred eh, dnevi rekel, da se je v zadnjih letih 20 milijonov ljudi preselilo z vzhoda Evrope na zahod. Poleg tega ne, imamo v naprimer hrvaških šolah eh, vse več nemščine in drugih jezikov. Eh, poleg tega eh, ne gre za to, da bi se italijani v Bruselj selili zaradi podnebja. Selijo se zato, ker je tukaj več javnih storitev, več služb, v Italiji pa so plače slabe in ne omogočajo obstoja neki družini. Komisija je govorila o tem tudi prejšnji teden in ta nova komisija predlaga dve novi politični opciji. Prva je, da se internet prinese v vse regije, tudi v tiste, iz katerih se ljudje danes izseljujejo. To je dobro, ampak to ni odgovor, kar se tiče javnih storitev in zaposlovanja. Potem potrebujemo tudi boljše zdravstvene storitve. Eh, mislim, da je potrebno še kaj več. Potrebujemo več eh, javnih naložb v javne storitve, v transport, eh, v poštne storitve, na vaseh naprimer in podobno. Poleg tega potrebujemo tudi kakovostna delovna mesta povsod v Evropi. Mislim, da industrijska politika, da je tukaj še bolj pomembna kot druge politike ta politika bo na eh, nek eh, uravnovečen način porazdelila delovna mesta po Evropi. Ne pa eh, tako, kot imamo zdaj določene centre konkurenčnosti, druga območja pa zamirajo. In veselim se nadaljnega sodelovanja pri tem poročilu. Hvala. Hvala. Gospa Bočkor iz ELS še želi besedo. Izvolite, minuto imate. Can you hear me now? Hello. Yes, we can. Pozdravljeni, me lahko slišite? Dobro. Najlepša hvala za besedo. Zelo na kratko bi rada pokomentirala to temo in govorila bom v mačarščini, ker imam to možnost. Rada bi čestitala gospe eh, Rafalski za to mnenje. Reči moram, da se strinjam z vsemi, ki so spregovorili. Tudi sama mislim, da je zelo pomembno obrniti eh, demografske trende v Evropi. Eh, skrbi me, kaj se bo zgodilo do leta 2070. Eh, takrat bo evropsko prebivalstvo po napovedih predstavljalo manj kot 4 odstotke svetovnega prebivalstva. Evropsko prebivalstvo se stara, kot vsi vemo, in pozorni moramo biti na te podatke. Strinjam se tudi s tistimi, ki so rekli, da potrebujemo naložbe. Ustvarjati je treba nova delovna mesta. Socialne storitve je treba zagotoviti eh, za vse regije, tudi regije, ki se starajo. In v te regije je treba pritegniti tudi mlajše prebivalstvo. Mm, ne moramo pa samo pričakovati, da se bodo ljudje selili v te regije. To ni dovolj treba je ustrajati tudi pri tem, da si ljudje lahko ustvarijo družino, zagotoviti pogoje za to. Treba je predstaviti pozitivne vidike družinskega življenja. V zadnjih desetih letih se je ta podoba v javnosti poslabšala, individualizma je vse več. In eh, družinski model je ostal v ozadju, še posebej se to dogaja v velikih mestih. In zato moramo eh, posebno pozornost namenjati tudi družinskemu modelu. Družinam je treba pomagati z mm, finančno pomočjo in pa drugimi vidiki pomoči. Zagotoviti je treba eh, podporo pri nakupu stanovanja, nuditi pomoč pri oblikovanju družine. Eh, ali pa mladim pomagati pri nadaljevanju študija. Mislim, da bi to vse pomagalo. Ljudi ne moremo siliti, da imajo velike družine, to je res. Ampak, eh, če bomo ustvarili ustrezno finančno okolje za to, potem bodo uh, mlajši imeli več priložnosti, da si ustvarijo družino. Uh,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 Stelios Komporopoulos, please press the speak button. Stelios Komporopoulos, Teristeropoulos, pravi predsednica. To je predstavnik DG Regio. No connection, ok, never mind. Ni povezave, mm, dobro. Potem pa kar zaključimo s to razpravo. Zaključila je poročevalka gospa Rafalska.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 to, da je tema precej zapletena in resnico bomo iskali nekje na sredi. Težko je bilo tudi pripraviti mnenje, ko poročilo še ni na voljo. Imamo različne demografske podatke za različne države. Mm, imamo tudi povprečne podatke za Evropo. In eh, postavljeno je bilo vprašanje, kako obrniti trende. Ali je to sploh mogoče? kaj lahko naredimo za to, da bo to že srebrno gospodarstvo, torej da to eh, gospodarstvo ne postane še bolj srebrno. Eh, Poprečje je 1,5 oziroma 6 otroka na žensko. To je trenutna rodnost in v taki situaciji je nemogoče obnavljati prebivalstvo. Poprečje bi moralo biti vsaj 2,1 otroka na žensko. Eh, socialne politike so v pristojnosti posameznih držav članic. To je res, ampak eh, lahko pa vseeno skušamo uveljaviti boljše pogoje za oblikovanje družine, ko si ljudje tega želijo ko si ljudje želijo otroke, bi morali imeti za to ustrezne pogoje in to je povezano tudi eh, s socialnimi politikami, politikami zagotavljanja stanovanj ali delovnih mest. To so vse področja, ki so s tem povezana. Prihaja do razseljevanja oziroma izseljevanja spodoželja, podeželje se torej prazni in politike bi eh, morale tem območjem pomagati. Tukaj je bilo tudi zastavljeno eno vprašanje v zvezi s kohezijsko politiko, ali nam kohezijska politika lahko pomaga obrniti demografske trende. Ne, nisem tega rekla. Samo s kohezijsko politiko in finančnimi instrumenti ne bomo obrnili teh trendov. To ni dovolj, ampak eh, predstavlja pa določeno podporo. Številni so omenili tudi medgeneracijsko solidarnost. Vsi člani odbora Empel to idejo seveda podpiramo ljudje danes živijo dlje, to je dejstvo. In to je dobro, ampak želimo pa, da bi se izboljšala tudi kakovost življenja. To, da bi ljudje ostali zdravi, to bi moralo biti možno, kar se da dolgo v človeškem življenju. In tudi tukaj obstajajo velike razlike razlike obstajajo naprimer med pokojninami v vzhodnji Evropi, eh, v srednji Evropi in zahodnji Evropi. In ljudje na vzhodu eh, krajši čas uživajo eh, zdravje in pa svojo pokojninsko dobo, kot pa naprimer na švedskem. Med to pandemijo smo opazili tudi en problem in mogoče v tem korist te pandemije, In sicer gre za situacijo eh, sektorja zagotavljanja oskrbe, bodi si za starejše ali otroke. Ta sektor je v težavah v številnih državah. In eh, te storitve morajo biti na voljo tako v javnem kot zasebnem sektorju in zagotovljena mora biti ustrezna kakovost temu segmentu trga dela moramo posvečati večjo pozornost. Morali bi razmisliti o rešitvah za težave. Govorimo tudi o politikah za starejše. Te so tudi v pristojnosti držav članic. Ampak, naprimer, dejavnosti, ki jih financira kohezijska politika, kot so dostop do transporta, športne infrastrukture, socialne infrastrukture, potem kakovostni zdravstveni sistemi, ki bodo odporni eh, tudi v primeru pandemije ali pa gospodarske krize. No, vse to je treba upoštevati eh, tudi v različnih politikah Evropske unije. Govorili smo tudi o trgu dela, spreminja se starostna struktura družbe in to um, na določenih območjih že pomeni tudi, da ni dovolj delovne sile. Uh, po drugi strani pa smo pred problemom brezposelnosti mladih. V času pandemije smo tudi videli, da da starejši, ki so zaposleni, da so še posebej bili ogroženi, da izgubijo to svoje delovno mesto. In če ne bomo eh, mogli takoj obrniti trendov, moramo vsaj ublažiti posledice. Morali bi tudi obrniti trend staranja in pa izseljevanja spodeželja. Eh, imamo tudi velike razlike v socialni strukturi med regijami, območji in pa državami. In vse to od nas zahteva eh, fleksibilen pristop, fleksibilen pristop do nacionalnih eh, politik in pa do spretne uporabe različnih instrumentov. In sicer na podlagi kakovostnih raziskav in ocen trenutne situacije v posameznih regijah. Mislim, da imamo lahko eh, drugačen pristop oziroma različen pristop v državah do eh, politik za starejše, do družinskih politik in tako naprej. Ampak vseeno mislim, da nam bo uspelo najti skupni imenovalec tukaj v tem odboru. In to nam bo pomagalo, da ublažimo te negativne trende. Eh, včasih teh trendov niti ne poznamo ali pa jih eh, ignoriramo, ukvarjamo se z nujnimi vprašanji, ampak vsekakor je treba za te teme najti tudi eh, rešitev. Hvala vsem za komentarje. Hvala, gospa Rafalska, za ta zaključek. 16. september ob povdne je rok za vlaganje predlogov sprememb. Zdaj pa gremo naprej. Eh, in sicer gre za poročilo politika za poslovanje in socialna politika v evroobmočju leta 2020. Eh, Gospa Dobrev iz eh, SND je poročevalka, dobila bo pet minut, da nam predstavi poročilo. Najlepša hvala za besedo. Zahvalila bi se najprej vsem kolegom za odlično delo, ki so ga upravili. In za sodelovanje 406 predlogov sprememb smo prejeli, vsi so zelo pomembni in tudi kompleksni. Uh, mislim, da bomo na koncu prišli do kompromisa. Po mojem mnenju bo poročilo močno, da bomo z njim lahko oblikovali politike Evropske unije za prihodnost. Rada bi pa predstavila nekaj kompromisov, kjer mislim, da smo eh, nekako na isti liniji. Rada pa bi izpostavila tudi tiste teme, kjer bo razprava težja, ampak upam, da konstruktivna. Torej, eh, Vse države članice morajo uporabiti vse finančne vire, ki so jim na voljo za to, da oblažijo krizo. Uh, boljše je treba tudi izvajati priporočila za posamezne države, s tem se bo ukrepil evropski semester. Med krizo COVID-19 smo še posebej videli, kako pomembno je, da so naše politike usmerjene v boj proti revščini, da se krepi socialni dialog, še posebej v situacijah, kjer um, se izvajajo novi delovni pogoji in da zagotovimo tudi ustrezne in pravične delovne pogoje za vse. Mislim, da bomo prišli do kompromisa tudi glede evropskega okvira v minimalni plači. E, sicer je to velik korak naprej, ampak mislim, da nam bo uspelo. Uh, politika bi morala biti usklajena z evropskim stebrom socialnih pravic, morala bi prispevati k temu, da se dosežejo cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov in pa Evropski zeleni dogovor. E, tukaj ni nobenega dvoma. Mislim, da vsi predlogi sprememb eh, grejo v to smer, želijo si nekega novega zagona. O tem že tudi zelo dolgo govorimo govorimo o tem, da eh, zeleno gospodarstvo je pomembno, digitalno gospodarstvo je pomembno in eh, te teme bi morale eh, uživati enako podporo kot socialne politike. Kriza nam je tudi pokazala, kako ljudje z manj socialne podpore in zaščite, kako ranljive skupine doživljajo te, takšno situacijo, kot jo je povzročil COVID ali pa naprimer gospodarska kriza. E, mi smo odgovorni tudi za te skupine. Naj e, predstavim še nekaj e, tem, kjer bo razprava težja. Prva taka tema je, da bomo našli ustrezne pravne instrumente. Bodi si, da gre za okvir ali pa direktivo, naprimer, ko gre za minimalno plačo ali pa za delovne pogoje. Mm, tukaj vedno potekajo zelo eh, bojevite razprave. Ne bom skrivala svojega mnenja, namreč, da socialni vidiki in pa socialna pravila morajo biti obvezna oziroma vsaj nekatera izmed teh. Vidim pa še vedno um, zelo uh, raznolika mnenja glede scheme za pozavarovanje za primer uh, brezposelnosti. Ursula von der Leyen je tudi rekla, da je to ena njenih prioritet. Ampak vseeno je treba o tem še razpravljati in upam, da bomo na koncu naredili korak naprej v tej smeri. Kje pa vidim največje izzive, ne samo za naš odbor, ampak tudi za druge odbore Evropskega parlamenta. In sicer reforma fiskalnih eh, pravil in pa pakta za rast in stabilnost, ali je ta potrebna ali ne. Nekateri pravijo, da je eh, okvir že dovolj fleksibilen, da imamo tudi klauzulo izstopu, da niso potrebne spremembe. Eh, potem pa na drugi strani večina, vključno z mano, meni, da je reforma tega pakta nujno potrebna. Zelo vesela sem, da imam tukaj v roki zadnje poročilo Evropskega fiskalnega odbora. Njihov predlog je tudi tak, da je reforma potrebna, da se zagotovi reformo eh, pakta za rast in stabilnost. Javne naložbe, Eh, so nujno potrebne za to, da se ublaži učinke krize. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo, tudi tisti, ki, eh, katerih države niso bile tako prizadete. Mm, to so države z visokim BDP, z visoko rastjo, ampak tudi tam eh, sistemi socialne varnosti, zdravstveni sistemi niso bili tako zelo odporni, kot bi bilo to potrebno. Eh, tudi kjer ni solidarnosti, tudi tam se bodo pojavljali problemi v prihodnosti. Mislim, da bi te težave in ta vprašanja morali rešiti. Hvala. Hvala. Zdaj so na vrsti poročevalci v senci. Gospod Radka ali gospod Koša, če ga boste nadomestili, je gospod Radke tukaj. Gospod Radke, izvolite. Mr. Ratke, please press the speak button. Gospod Ratke, prosim, pritisnite eh, gumb za mikrofon. Mr. Ratke, your microphone is not working. Could you please... Gospod Ratke, nimate prižganega mikrofona. Prosim, če na desni strani pritisnete na ta gumb za mikrofon. Okay, we'll solve this problem uh, later. No, bomo kasneje rešili ta problem. Z nami je gospa eh, Brune. Izvolite za skupino Renew. Bonjour, vous m'entendez? Pozdravljeni, me slišite? Hvala, gospa Predsednica Marie Pierre je poročevalka oziroma poročevalka v senci za ta dosje, moja kolegica je, ki pa ne more sodelovati pri tej razpravi, zato me je prosila, če vam sporočim nekaj točk. Gospe Dobre, vse zahvaljujemo za njeno poročilo. Nekaj predlogov sprememb je bilo vloženih z naše strani, vse skupaj zelo veliko in to kaže na pomen tega poročila. Mi si tudi želimo, da bi socialni vidiki in pa zaposlovanje eh, bili eh, najbolj izpostavljeni. Eh, treba je ponovno zagnati naše gospodarstvo in pri tem podpreti najranljivejše skupine. Imamo načrt za okrevanje, ki je bil sprejet julija, to je zgodovinski dogovor, ki bo zaščitil mlade in pa prekarne delavce. Potem imamo drugo prioriteto. In sicer eh, ključnega pomena je, da naše socialne in pa proračunske politike prispevajo k trajnostnemu razvoju, treba je doseči cilje, eh, treba je upoštevati zeleni eh, dogovor in pa steber eh, socialnih pravic. Potem pa še ena prioriteta, socialna agenda je to, kriza je razkrila eh, številne šibkosti in pa tudi neenakosti v našem socialnem modelu. Eh, na področju socialne agende je treba narediti več in pospešiti delo. Ehm, imamo razprave o minimalni eh, plači, to ureja vsaka država zase, ampak treba je govoriti o tem prav tako o schemi za pozavarovanje za primer brezposelnosti sodelovali bomo še naprej eh, s poročevalko in pa poročevalci v senci, zato da bomo Evropi dali eh, to sporočilo socialne Evrope, eh, ki je vsem tako zelo potrebna. Hvala. Hvala, gospa Brune. Zdaj pa gospod Radke, če se bo lahko prijavil. Okay, Izgubili smo gospoda Radkeja, ne more se prijaviti. Naslednja je gospa Žame iz skupine ID. Alo, <clears throat> madame la prezidente. Gospa predsednica, draga poročevalka, gospe in gospodje, no še nekaj eh, razlag z naše strani. Nas tudi zelo eh, skrbijo težave naših državljanov, še posebej tistih, ki so v socialnih ali ekonomskih eh, težavah. Ampak eh, iz tega poročila še vedno veje federalizem. Evropska unija v trenutni obliki ne deluje in škodo trpijo narodi. Eh, evroobmočje ima najnižjo rast eh, na svetu. Eh, poleg tega je rodnost zelo nizka, o tem smo že razpravljali danes zjutraj. In zato ljudje ne zaupajo več v prihodnost. Mm, kolegi iz naše skupine smo zato vložili določene predloge sprememb. organizacija trga dela eh, mora biti v pristojnosti držav članic. Eh, tudi kar se tiče minimalne plače. Mi smo proti evropski minimalni plači. Eh, večkrat je to omenjeno v tem besedilu in temu nasprotujemo. Evropski državljani morajo biti v središču politiki, ki se izvajajo v evroobmočju. To se ne dogaja vedno prejšnje politike so imele močan uh, vpliv, učinek, ampak ta je bil slab in je šel na škodo demokracije. Eh, treba je stvari urejati znotraj države, ljudem je treba dati moč in delati za nje in skupaj z njimi. In zato smo tudi vložili določene predloge sprememb v tem smislu. Državljana je treba dati v središče vsega delovanja. Eh, gospa predsednica in gospa poročevalka, mi smo prepričani, da je upanje v tem, da se eh, narod eh, spet bolj izpostavi in da narod odloča. Na ta način bomo imeli ustrezne in koristne gospodarske politike. Hvala. You, Hvala, gospa Žame. Zdaj pa gospa Langenzipen za zelene. Madam Langenzipen? Gospa Langenzipen, ste z nami? Okay. We don't have Madam Langen... Gospe Langenzipen nažalost ni. Gospod Gojking eh, je naslednji, ampak tudi tukaj nimamo povezave. Gospod Gusmao iz skupine GUE. Tudi on ni povezan. Torej, gospod Koša iz ELS, on je že na začetku prosil za besedo. Izvolite. Köszönöm szépen a szót. Szépen a szót. Kedves kollégák. kollégák. Najlepša hvala. Preveč je hrupa v zadju. Gospa Langenzipen se je povezala, bo zdaj najprej spregovoril gospod Koša, potem pa gospa Langenzipen. Uh, Gospod Koša, kar nadaljujte, izvolite. Poročevalka gradi na nekih fantazijah in mislim, da eh, se moramo spustiti nazaj na tla. Osredotočiti se je treba na peti člen pogodbe in sicer v tem okviru je zapisano to, da Evropska unija deluje znotraj pogodb. Upoštevati mora ta okvir pogodb. Vse druge pristojnosti eh, se pripisujejo državam članicam. In ena od teh pristojnosti je tudi politika zaposlovanja ter socialna politika. Vsaka institucija Evropske unije mora upoštevati načelo subsidijarnosti in pa načelo sorazmernosti. Večina um, predlogov sprememb pa je povezanih s 12. členom. V tem členu se govori o minimalni plači. Besedilo, ki je pred nami, ni v skladu s pravili, ki smo jih sprejeli določene predloge sprememb smo vložili, nekaj jih je tudi v zvezi eh, z 12. členom. Strinjam se z eh, švedsko kolegico, ki je izbrisala 12. odstavek v svojem predlogu spremembe. Rad bi vas pa upozoril še na nekaj. Pogodba pravi, da tiste države, ki imajo evro, spadajo v drugo kategorijo. Torej, eh, različni pravni dokumenti eh, in pravna pravila veljajo za te države. Meje tukaj niso čisto jasne. In sicer meje med evroobmočjem in pa državami, ki so izven evroobmočja. Mislim, da to ni pravi pristop to je v nasprotju s pogodbami. Dragi kolegi, prosim vas, ne podprite vseh tistih odstavkov, ki so v nasprotju s pogodbami Evropskega parlamenta. Treba je ohraniti ugled Evropskega parlamenta in pokazati, da smo profesionalni in upoštevamo uh, uredbe in pravila. Naša naloga je, da zaščitimo Evropsko unijo. Najlepša hvala. Hvala, gospod Koša. Gospa poročevalka se bo prav gotovo odzvala na vaš prispevek, ampak eh, zdaj bo spregovorila gospa Langenzipen, ki je povezana. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, gospa predsednica in kolegice in kolegi. Eh, upam, da ste vsi imeli lep vikend. Govorila bom v imenu kolega, ki žal ni uspel priti na sestanek. Hvala, gospa Dobrev, za poročilo. Mislim, da bomo prišli do dobrih rezultatov. Zdaj smo v gospodarski in zdravstveni krizi. Mi zeleni menimo, da moramo v tem času poskrbeti za močan socialni semester, zato da poskrbimo za močnejšo socialno zaščito. V tej krizi moramo poskrbeti, da se bodo zagotovile ustrezne razmere za življenje v vseh državah članicah, zato pozdravljamo tudi omembo minimalnega prihodka v tem poročilu. Prav tako moramo zaščititi najbolj ranljive skupine v tej krizi. Gre zlasti za tiste, ki so izgubili delovno mesto zaradi krize. Veliko ljudi je izgubilo vir prihodka, veliko ljudi je pogosto pozabljenih v času krize. Zato si ti še bolj zaslužijo našo podporo. Veselimo se že sodelovanja z vami. Hvala lepa. Hvala, gospa Langenzipen. Zdaj pa dobi besedo poročevalka, gospa Dobrev. Izvolite, beseda je vaša. Hvala. Hvala, predsednica. Hvala za komentarje. Mislim, da bo šlo za zelo zanimivo in trdo delo. Takoj za tem sestankom nas namreč čaka zasedanje poročevalcev v senci. Iz komentarjev vidim, da si večina prizadeva za krepitev socialne razsežnosti, kajti kriza s COVID-om je pokazala, da moramo državam članicam dovoliti ali jih celo spodbuditi k temu, da vlagajo več v socialo. Sveda, javne finance morajo ostati trajnostne, to je neizogibno in to, to je neizogibno in to je tudi zelo pomembno. Mislim, da smo vsi v Evropskem parlamentu pozorni na to, ne glede na to, v katerih skupinah sedimo. Po drugi strani pa vidim, da obstaja tudi veliko več podpore za močnejšo evropsko socialno politiko. Ursula von der Leyen, ki so jo imenovali konzervativci ELS, veliko govori o sistemu pozavarovanj za primer brezposelnosti, veliko govori tudi o morebitnem minimalnem prihodku. Zato mislim, da lahko tukaj hitro pridemo do skupne podlage. Slišali smo, da naj bi bili pozorni, da so nekatere države v evru močju, druge pa ne, ampak eh, opozarjam vas na to, da je iz uvedba evra obvezna za vse države, ki so podpisale pristopni sporozum k EU, seveda ob izpolnitvi minimalnih standardov, ki so potrebni, ampak eh, vse progresivne politične sile v Evropi si prav gotovo želijo vstopiti v evroobmočje. Zato je evroobmočje odločujoče za celotno Evropsko unijo. Potrebujemo bolj socialno, zeleno, digitalno in solidarno Evropsko unijo. In to velja seveda tudi za evroobmočje in to bo veljalo za vse in tudi za Evropsko unijo v prihodnosti. Hvala za komentarje. Mislim, da bomo z poročevalci v Sinci imeli zelo produktivno srečanje. Hvala. Hvala, gospod Dobrev. Samo da vam povem, v Emplu bomo glasovali 1. oktobra. Prav, to je to za zdaj dopoldanskega dela je konec. Vidimo se popoldan 15 do 2. Dober tek.